gospod predsednik dober dan gospe in gospodje s tem otvarjam našo uh, sejo člen dvesto šestnajst eh, poslovnika mi nalaga da vam povem da